Muito bom dia. Declaro. Pozdravljeni. Začeli bomo z današnjo sejo, plenarno sejo parlamenta. Preden bomo začeli z razpravami, ki jih imamo na dnevnem redu za danes dopoledne, pa želim še sporočiti rezultate drugega glasovalnega obdobja včeraj então quarta-feira. Drugo glasovanje včeraj je dalo naslednje rezultate. Imeli smo enostavno glasovanje mm, o zelenortskih otokih, eh, to je bilo sprejeto. Rezultati bodo tudi na voljo vsem, ki jih boste želeli videti. Zelenorski otoki, to je bilo torej potrjeno. Drugo glasovanje je tudi zadevalo Zelenorske otoke, resolucijo o tem sprejeto. Potem smo imeli dve glasovanje v Gvineji Bisav, oboje je bilo sprejeto. Potem smo imeli protokol za Sao Tome in Principe, to je bilo tudi sprejeto. Zatem smo glasovali o Švicarski konfederaciji in tudi to je bilo potrjeno. Potem smo imeli resolucijo o Švicarski konfederaciji mialgičnem encefalomielitisu. To je bilo sprejeto. Potem je še nekaj posameznih eh, glasovanj o um, skladu za prilagoditvi globalizaciji, sprejeto, potem sklad za solidarnost, sprejeto. potem uh, osnutek uh, proračuna, uh, predlog osnutka številka 3 sprejeto, uh, predlog 4 sprejeto, resolucija o odnosih med EU in Moldovo uh, sprejeto, potem protokol EU in Moldavija tudi sprejeto. Glasovali smo tudi v Maroku, sprejeto. Zatem smo imeli glasovanje o Jordaniji, sprejeto. Potem EU-Kitajska, tudi sprejeto. Potem smo glasovali o Gruziji, EU-Gruzija, kar je bilo tudi sprejeto. In na koncu med eh, enostavnimi glasovanji smo imeli še sporazum o letalstvu med EU in Izraelom, ki je tudi bil potrjen. Zdaj pa bom sporočil še rezultate glasovanj o predlogih sprememb. To so bili predlogi sprememb k eh, resoluciji o konferenci o prihodnosti Evrope. Predlog spremembe 18. Samo trenutek, da se stvari pojavijo na zaslonu. Predlog spremembe 18 zavrnjeno. Predlog spremembe 1 zavrnjeno. Bolj podrobne rezultate glasovanj najdete na ekranih, eh, lahko jih preverite. Predlog spremembe 2 zavrnjeno. Predlog spremembe 3 zavrnjeno. Predlog spremembe 11 zavrnjeno. Predlog spremembe 19 zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Zavrnjeno. Predlog 7. Zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 21 zavrnjeno. Zdaj pa odstavek 6, prvi del, sprejeto. Odstavek 6, drugi del, tudi sprejeto. Predlog spremembe 8 zavrnjeno. Predlog 22 zavrnjeno. Predlog spremembe 23 zavrnjeno. Predlog 9 zavrnjeno. Predlog spremembe 10 zavrnjeno. Predlog spremembe 12 zavrnjeno. Predlog spremembe 13 pri uvodni izjavi A zavrnjeno. Predlog spremembe 14 zavrnjeno. Uvodna izjava B prvi del sprejeto. Uvodna izjava B drugi del sprejeto sprejeto. Zdaj smo pri predlogu spremembe 15, ta je bil zavrnjen. Predlog spremembe 16, tudi zavrnjeno. In predlog spremembe 17, pri vodni izjavi D, zavrnjeno. Zdaj pa bom povedal še rezultate o ustanovitvi posebnega odbora glede eh, umetne inteligence. Predlog spremembe ena zavrnjeno tukaj gre za um, poseben odbor za tuje umešavanje. Predlog spremembe 7 zavrnjeno, predlog spremembe 8 tudi zavrnjeno, predlog spremembe 9 zavrnjeno, predlog spremembe 2 zavrnjeno, predlog spremembe 10 zavrnjeno, predlog spremembe 3 zavrnjeno predlog spremembe enajst zavrnjeno, predlog spremembe dvanajst zavrnjeno, predlog spremembe štiri zavrnjeno, predlog spremembe trinajst zavrnjeno, predlog spremembe pet D zavrnjeno, predlog spremembe štirinajst zavrnjeno. Predlog spremembe 16, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, ponavlja govorec, je bil zavrnjen. predlog spremembe prvi del, torej predlog spremembe šest prvi del odstavek A oziroma točka A je zavrnjena. Ampak to je že ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco. Predlog spremembe šest točka A zavrnjeno. Predlog spremembe sedem zavrnjeno. Predlog spremembe 8 zavrnjeno. Predlog spremembe 9D zavrnjeno. Predlog spremembe 13 zavrnjeno. Predlog spremembe 10D zavrnjeno. Predlog spremembe 14 zavrnjeno. Predlog spremembe 15 zavrnjeno. Predlog spremembe 1 zavrnjeno. Predlog spremembe 2 zavrnjeno. Predlog spremembe 11 zavrnjeno. Predlog spremembe 3 zavrnjeno. Predlog spremembe 4 zavrnjeno predlog spremembe 12 zavrnjeno. Predlog spremembe 5 zavrnjeno. To so torej bili rezultati glasovanja glede ustanovitve posebnega odbora za umetno inteligenco. Zdaj pa Gremo naprej na spremembe uredb glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19. Predlog spremembe 5 je bil sprejet. Predloga sprememb 1 in 4 zavrnjena. Predlog spremembe 2 zavrnjeno. Predlog spremembe 3 zavrnjeno. tem smo pri koncu eh, objave glasovanj iz eh, drugega kroga glasovanj včeraj. Zdaj smo sporočili te rezultate in uh, gremo lahko naprej po dnevnem redu za današnje dopoldne. Začeli bomo s skupno razpravo in sicer bo izjavo podal podpredsednik komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Zahvaljujem se visokemu predstavniku, da je danes z nami. Podal pa bo izjavo o zunanje političnih posledicah krize zaradi bolezni COVID-19, potem o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu. in o nujnosti, da se Evropska unija zauzame za visoko stopno avtonomije Hongkonga. Tretja tema pa bo odziv EU na možnost izraelske priključitve v območji na Zahodnem bregu. Rad bi vas vse spomnil, da pri tej skupni razpravi ne bo postopka, pritegnite pozornost predsedujočega in tudi ne modrih kartonov. Zdaj pa besedo kar dajem podpredsedniku komisije in predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Najlepša hvala, da ste z nami, gospod Žozep Borel. Izvolite besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Tri teme bom obravnaval. Najprej bom spregovoril o odzivu Evropske unije na koronavirus, Jasno je, da globalna pandemija zahteva globalne rešitve in Evropska unija mora biti v središču tega odziva. Aprila smo uh, podprli naše partnerske države, ki so se soočale uh, s pandemijo. To sem že predstavil tudi na sestankih odborov. 8. junija smo. Um, razpravljali tudi glede razvoja, torej z ministri za razvoj, o tem, um, kako naprej in kako pomagati najbolj ranljivim državam v Afriki in pa v neposrednji soseščini. Govorili smo o 35 milijardah evrov. Eh, ta sredstva smo eh, že namenili, pomoč je bila nujno potrebna in nujno je bilo dati prioriteto tej pandemiji. Potem smo tudi govorili o razširitvi programov za begunce, to je ključnega pomena med to krizo in eh, zahvaljujem se parlamentu, da je eh, sprejel ehm, predlog usnutka eh, proračuna tudi za pomoč beguncem. V novem okviru, večletnem finančnem okviru, ehm, so vključene tudi druge zunanje politične dejavnosti ki bodo financirane prek drugih instrumentov, nove generacije instrumentov eh, za zunanjo politiko. Eh, imeli bomo jamstvo za eh, zunanjo politiko in potem več sredstev tudi za instrument za sosedsko politiko. 10,5 milijard dodatnih sredstev smo zagotovili in s tem bomo zagotovili jamstva do 130 milijard eh, za sklad za trajnostni razvoj in njegove operacije. Eh, zagotovili pa bomo tudi dodatna posojila za tretje države in pa eh, makrofinančno pomoč. S tem bomo spodbudili tudi zeleni razvoj v naših partnerskih državah. Upam, da lahko pri tem računamo na vašo podporo, tako da bomo ohranili ambiciozno raven Eh, sredstev za eh, zunanje politične dejavnosti Evropske unije. Eh, ta denar je res nujno potreben, zato ker bo to kriza bibličnih razsežnosti. Poglejte si, kaj se zdaj dogaja v Latinski Ameriki. Tam je situacija trenutno najslabša. K sreči v Afriki položaj ni tako zelo resen, ampak socialne in ekonomske posledice te krize bodo vsekakor zelo uh, velike in tudi dolgotrajne. Potem druga tema danes je nacionalna varnost oziroma zakon o nacionalni varnosti Ljudske republike Kitajske v Hongkongu. Naj vam podam odgovor na zelo jasno vprašanje. COVID je pospešil obstoječe e, napetosti, napetosti med Kitajsko in ZDA rastejo vsak dan. In rad bi ponovil to, kar sem že večkrat povedal, namreč, da Evropa mora najti svoj način, ko gre za uh, uravnoteženje njenih odnosov uh, z drugimi državami. Uh, mislim, da uh, zunani ministri govorijo isto, francoski zunani minister je to. Uh, poudaril in tudi eh, s tem mnenjem se strinjajo eh, zunani ministri, ki so se srečali na vrhu sveta. Ehm, transatlantski odnosi so strateško zelo pomembni za Evropo. Eh, seveda imamo tudi različna mnenja s trenutno administracijo v Washingtonu. Naprimer, ko gre za multilateralizem, ko gre za eh, mednarodno kazensko sodišče. Ampak vseeno se skušamo pozitivno vključiti z njimi, kjerkoli je to možno. Naši odnosi s Kitajsko eh, pa niso, niso enostavni, eh, ne moremo jih opredeliti samo z nekaj besedami, so zelo kompleksni. In eh, ti odnosi morajo temeljiti na recipročnosti, transparentnosti in zaupanju. Eh, Kitajska je nujen eh, in potreben partner, brez nje ne moramo reševati globalnih izzivov, tako kot je ta globalna pandemija ali pa podnebne spremembe. Nihče si ne predstavlja, da bi lahko rešili problem podnebnih sprememb brez zavezanosti Kitajske. Ampak človekove pravice so tudi pomembna tema v naših odnosih. In prejšnji teden sem s kitajskim zunanjim ministrom govoril tudi o Hongkongu, več kot tri ure sva eh, govorila eh, bilateralno, mislim, da je bil ta pogovor zelo iskren o vseh eh, temah, ki zadevajo naše kompleksne odnose. In govorila sva tudi o sprejemu te nacionalne varnostne zakonodaje. To ni v skladu s kitajskimi mednarodnimi zavezami, še posebej ne. Eh, eh, ni v skladu z eh, temeljno zakonodajo Hongkonga. Pri pravicah prebivalcev Hongkonga ne gre samo za njih, gre tudi za mednarodne zaveze, gre za vse nas. In ne smemo dopustiti, da se spodkople principe ena država, dva sistema. kot se morda zavedate. Sem v svoji izjavi v imenu Evropske unije zelo jasno podal to stališče 22. Eh, maja in pa tudi 29. maja. Takrat eh, smo se o tem vsi strinjali eh, na svetu za zunanje zadeve. Je tako soglasje redko. Potem govoril sem o tem tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov ko sem imel priložnost eh, nagovoriti to skupščino. In to na dan, ko je bila odločitev sprejeta. Ko mi boste postavljali vprašanja, bom z veseljem odgovoril tudi na to temo. Lahko eh, se je tudi bolj poglobljeno lotimo. No, zdaj pa še tretja tema. Možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu. Naj še nekaj povem o tem. Izrael naj bi del okupiranega palestinskega ozemlja priključil svoji državi. Tukaj je naše stališče jasno. Ampak eh, težko je najti soglasje. Imamo pa zelo veliko večino držav, ki še naprej podpirajo rešitev dveh držav, ki bo temeljila na mednarodnih parametrih. In uh, te države menijo, da bi vsaka priključitev bila v nasprotju z mednarodnim pravom. Zato Izrael pozivamo naj se uh, odreče takšnim enostranskim uh, odločitvam in naj ne priključi katerega koli ozemlja, palestinskega ozemlja. Uh, v telefonskem klicu sem se o tem pogovarjal tudi z uh, novima ministroma Izraela za zunanje zadeve in pa obrambo. Taka priključitev bi predstavljala kršitev mednarodnega prava. Marca v Ženevi se je 27 eh, držav članic strinjalo o tem, tudi na zadnjem eh, vrhu ministrov za eh, oziroma na zadnjem vrhu ministrov za zunanje zadeve nismo bili soglasni, kot sem rekel, ampak velika večina držav podpira to načelo. Mislim, da bi takšna priključitev zelo grozila možnost dveh držav. Lahko bi tudi negativno vplivala na regionalno stabilnost, na naše odnose z Izraelom in pa tudi na odnose med Izraelom in arabskimi državami. Tudi varnost Izraela bi lahko bila tukaj ogrožena in o tem eh, se mi tudi ne moremo eh, pogajati. To je nekaj nedotakljivega. Takšna priključitev bi imela posledice tudi za naše odnose z Izraelom. Časa mi zmanjkuje, ne bom eh, zdaj v podrobnosti eh, razlagal teh posledic eh, priključitve. Evropska unija se mora držati mednarodnega prava in ga tudi vedno podpira in kot smo se dogovorili na svetu marca, smo. Eh, izraelske partnerje um, posvarili pred takšnim dejanjem. Uh, imam konstruktivne pogovore uh, z zunanjim ministrom Skenasijem in pa obramnim ministrom Izraela Gansom. Sem tudi v tesnem stiku s palestinskim vodstvom. Eh, številni zunani ministri Evropske unije so podali isto sporočilo. Imeli smo tudi um, razgovor z ameriškim ministrom v začetku tega tedna in uh, ta tema je prevladovala v pogovorih z Majkom Pompejem. Nadaljevali bomo še z pogovori znotraj mednarodne skupnosti. Uh, zato, da bi prišli do izpogajane rešitve dveh držav, ki bo temeljila na mednarodnih parametrih in ki bo zagotovila enake pravice vsem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali nekaj časa več. Hvala za vašo pozornost. Tukaj se bom ustavil. Mislim, da mi je časa zmanjkalo, ampak sem vam pa vedno na razpolago za uh, odgovore na vprašanja in z veseljem bom sprejel tudi vse vaše komentarje. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije, za vaše uvodne besede o tej tako pomembni temi. Sedaj pa dajem besedo poslancem. Spoštovati moramo predpisan vrstni red in pa čas za govor drugič. Vse naprošam, naj se držijo tem, ki jih obravnavamo danes do povdne. Začenjamo z Davidom McAllisterjem iz ILS-a. Eh, e Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi prepričan sem, da bi se morali zauzeti za strateško neodvisnost Evropske unije, zauzeti bi se morali za multilateralne rešitve in braniti naše interese v duhu solidarnosti. Pozdravljam današnjo razpravo o zunanje političnih posledicah krize zaradi COVID-19. Vemo, da ta kriza ne bo privedla samo do zdravstvenih, socialnih in gospodarskih sprememb, kakor je povedal eh, visoki predstavnik Josep Borel, bo ta kriza tudi geopolitično pomembna. Eh, vidimo kampanje dezinformacije, vidimo kibernetske napade, vidimo napade na demokracijo. To je vedno bolj pogosto v luči te krize. Kot Evropski parlament moramo opozarjati na grožnje zaradi te pandemije. Sprejeti moramo močne, usklajene ukrepe. Pozdravljam dejstvo, da se vsi zunanje politični odbori naših parlamentov želijo v prihodnih mesecih osredotočiti na naš globalni odziv. Upam, da bomo z današnjo razpravo poudarili pomen razsežnosti, zunanje politične razsežnosti pri boju proti pandemiji COVID-19 in da bomo s tem poslali močen signal našim partnerjem po svetu. Hvala. Hvala lepa, David. Besedo sedaj dobi Tonino Picula za eno minuto. Thank you, Mr. President, Mr. High Representative. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik. COVID v marsikaterem pogledu vpliva na globalni razvoj. Gre za trgovino, za globalni red, za zdravstveni vidik. Mi moramo prevzeti vodstvo v globalnem boju proti pandemiji. Ta pa mora temeljiti na naših ključnih urednotah in prednostnih nalogah. Posvetiti bi se morali predvsem na najranljivejše skupine, omogočiti moramo dostop do cepiva in omogočiti tudi dobavo hrane in drugih ključnih dobrin. Istočasno pa ne smemo postaviti ob stran naših interesov, zato mora biti naša prednostna naloga tudi boj proti dezinformacijam. Pozdravljamo novo sporočilo, upam, da bo to prispevalo k krepitvi naše odpornosti. V multilateralnem duhu z sodelovanja z eh, institucijami, kot so ZN, G20 in tako naprej, moramo pomagati našim mednarodnim partnerjem pri odpravljanju posledic te globalne krize. Eh, pri tem pa nas seveda mora uredno, eh, voditi naše urednote. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi Malik Azmani v imenu Renew za dve minuti. De, um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob začetku svojega mandata je komisija napovedala svoje geopolitične ambicije. Evropa želi postati globalni akter. Koronavirus je to ambicijo postavil na preizkušnjo. V zadnjih nekaj mesecih je naš svet postal manjši. Zaklenjeni smo bili v naših hišah. Vseeno pa je ta virus postal globalni izziv, dosegal je vse kotičke sveta. To je pokazalo, kako povezani smo med seboj, kako soodvisni smo. Vendar pa se zdi um, naivno misliti, da se lahko globalno soočimo s to krizo. Uh, Obžalujem primere, ko so države članice izkoriščale krizo COVID-19 za to, da bi delovali proti našim interesom in da bi razdelile naše države članice. Za kampanjami, dezinformacijami, za eskalacijo napetosti, recimo na kitajsko-indijski meji ali pa druge, svet še, se še naprej vrti hitro. Evropska unija mora začeti delovati bolj odločno. Potrebujemo enoten in jasen glas v svetovni areni. Komisija mora okrepiti svoje geopolitične ambicije. Prezeti moramo vodstvo pri raziskovanju izvora virusa, pri raziskavah na področju cepiva zastopati moramo evropske interese skupaj z drugimi liberalnimi zavezniki po svetu. V odsotnosti globalnega vodstva eh, ZDA mora Evropska unija zapolniti to vrzel. Zato vse tukaj pozivam, naj prevzamejo svojo globalno odgovornost. Evropska unija lahko poskrbi za spremembo, če bo prevzela svetovne vaje, eh, vajeti. In to na odločen način. Hvala lepa. Muito obrigado. Hvala lepa. Marko Drev, sta za eno minuto naslednji. Gentile viceprezidente Borrell. Spoštovani podpredsednik Borrell, zelo jasno je, da pandemija COVID-19 spreminja tudi geopolitične odnose po svetu. Kitajska nikakor ni bila zanesljiva partnerica tekom te pandemije. Zahtevamo, kot je že večkrat dejal eh, naš vodja Mateo Salvini, mednarodno preiskavo, kaj ti želimo razumeti razloge za nastanek eh, tega virusa in eh, želimo izvedeti, kater je natančen izvor tega virusa. Mednarodna skupnost očitno tega ne želi. Vi kot Visoki predstavniki imate, imate večjo težo in lahko izvajate večji pritisk na Kitajsko. Pokazati bi morali več poguma eh, in obsoditi eh, Peking, kar se žal ni zgodilo. Zahtevamo preiskavo. In eh, potrebno je razlikovati med tistimi, ki so svobodni in tisti, ki niso, med tistimi, ki so izbrali svobodo in med tistimi, ki menijo, da je kitajska komunistična stranka pravi družbeni model. Eh, eh, Dihal Butikofer za dve minuti v imenu zelenih. Gospod predsedujoči, gospod Borel, kolegi in kolegice, globalna kriza je posledica pandemije COVID-19, prav tako pa ima dve novi značilnosti in sicer to je prva mednarodna kriza v zadnjih desetletjih, v, katerih, v kateri se je ZDA odrekla vodilni vlogi. Kitajska pa je v srčiki te krize, bolj kot kadarkoli prej in nažalost ne v pozitivnem smislu. To pravzaprav odraža spremembe, ki jih že nekaj časa opažamo v mednarodnih odnosih. Hegemonska bitka med dvema vele siloma, ob tem pa postajajo mednarodne multilateralne institucije vse šipkejše. Kriza je te razlike samo še povečala. Za nas je bistvenega pomena to, da Evropska unija stopi naprej in bolj samozavestno prevzame svoje mednarodne zaveze um, nismo naredili prej, ko nismo prepovedali določenih uh, uvozov iz eh, Kitajske. Smo pa ravnali dobro, ko smo se skupaj zavezali raziskava na področju iskanja cepiva in ko smo eh, uskladili deloma ukrepe odziva na pandemijo. V tej bitki moramo najti svoje zaveznike in nasprotnikom jasno pokazati, da mislimo resno. In še končna pripomba v zvezi z Hongkongom. Pozdravljam izjavo G7. V tej resoluciji pa Evropski parlament pravi, da Kitajske ne samo kritiziramo, ampak da to vrstno poseganje v Hongkong ne bo ostalo nekaznovano. Upam, da bodo to zavezo povdarili tudi evropski vodje, ki se bodo sestali v ponedeljek. Eh, Hvala lepa. Vitold Večikovski je naslednji iz skupine IKR za eno minuto panie przewodniczący senior borrell gospod predsedujoči gospod visoki predstavnik pred dvajsetimi leti je poljski je takratni poljski zunani minister skupaj z ameriškim državnim sekretarjem začel skupnost eh, demokracije na poljskem Mm, sedaj praznujemo 20. obletnico tega dogodka. Polski predsednik Andrzej Duda je zato bil povabljen v Belo hišo. Bo prvi predsednik, ki bo obiskal ZDA po krizi COVID-19. Seveda bomo razpravljali o bilateralnih odnosih, ampak tudi o čezatlantskih odnosih. Mislim, da bi Evropska unija morala obdržati dobre odnose z ZDA. Ne smemo izbirati med ZDA in med Kitajsko. To bi privedlo samo do večje krize in do manjše varnosti. Zato pozivam vas, visoki predstavnik in pa. Evropsko službo za zunanje delovanje naj prispevajo k prizadevanjem polskega predsednika. Še naprej moramo podpirati čezatlantske odnose. Hvala lepa. Mislim, da Miril dobi besedo za eno minuto. Gospod predsedujoči, danes govorimo o pandemiji in s tem povezano krizo. Ta je pokazala vse napake političnega in gospodarskega sistema. Um, dogma Evropske unije je bila dolgo um, varčevanje. Državčanicam smo nalagali varčovanje, istočasno pa smo v okviru peska višali izdatke za obrambo. Gospod Borel, na milijone evropejcev je sedaj pred hudimi socialnimi izzivi. Izgubili so delovno mesto ali pa del svojih dohodkov. In ravno sedaj želite vi v evropskem proračunu izdati 25 milijard za obrambne namene in to kljub temu, da drugi odstavek 41. člena to prepoveduje. Zakaj ne, razumu, zakaj ne razumete, da bomb in tankov ne moremo jesti in da s tem ne moremo zdraviti ljudi? Pravite, da je čas naivne Evrope minil. Jaz pa menim, da bi bilo naivno meniti, da bo to do te uh, okrepljene obrambne ambicije privedle do več zd uh, eh, zdravja in varnosti. Hvala lepa. Antonin Komin in Oliveres. Hvala lepa, gospod podpredsednik. V tem svetu je neupravičljivo izkoriščati krizo COVID-19 za spodkopavanje osnovnih svoboščin in pravic. Še bolj bi se morali osredotočiti na to. Braniti moramo človekove pravice in temeljne svoboščine ter demokracijo. Predstavniki Evropske unije morajo na verodostojni način po svetu se zauzeti za te urednote. Um, ehm, V Španiji smo odkrili dokumente, ki dokazujejo, da je Španija v 80-ih letih dopustila eh, paramilitarne skupine za boj proti terorizmu. To ni spremljivo eh, in to se je zgodilo samo nekaj dni potem. Govornik je prekinjen. Oprostite spoštovani poslanec, ampak prosim, da se držite tem, ki so na današnjem dnevnem redu. Ne smemo se odmikati od našega dnevnega reda. Prosim, če želite končati svoj govor, vam dajem besedo. Gospod visoki predstavnik, za vsem spoštovanjem, sprašujem vas, ali podpirate takšen državni terorizem, od tega odgovora je odvisna vaša verodostojnost in vaša sposobnost delovanja visokega predstavnika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Vse kolege opominjam na to, da so na današnjem dnevnem redu v skupni razpravi predvidene tri teme, tri točke. Če boste govorili o temah, ki niso na dnevnem redu, vam bom vzel besedo. Prosim, da spoštujete teme, ki so na dnevnem redu. Mihajl Garel, za eno minuto. Hvala lepa. Posledice krize zaradi COVID-19 so privedle do še večje destabilizacije regij, ki so že tako ali tako bile nestabilne. Nekateri politični voditelji skušajo eh, v imenu krize sprejeti represivne ukrepe. Eh, Kitajsko je treba, zagotovi, je treba opomniti na to, da je status Hongkonga jasno urejen v skupni deklaraciji in pa v drugih eh, dokumentih. Potem dobro je tudi to, da bodo evropski predstavniki sedaj obiskali Izrael. Um, treba je tamkajšnjemu vodji jasno povedati, da nezakonite priključitve lahko imajo hude posledice in naj se tega raje vzdrži. Ko gre za države, kot so Ukrajina, Gruzija in Moldavija, eh, tudi Tam obstajajo oligarhi, ki skušajo utrditi svojo oblast sedaj v času krize. Ehm, Evropska unija mora ustrajati pri tem, da te države še naprej izvajo dogovorjene reforme. Hvala lepa. Udo Bulman za eno minuto. Gospod podpredsednik komisije Borel. Tudi brez korone bi bilo to leto, leto hudih človeških eh, katastrof, največjih v zadnjih nekaj desetletjih. Pred nekaj leti je stradalo 80 milijonov ljudi, letos bo takšnih ljudi 120, 130 milijonov. Ehm, tudi, če ne bi bilo korone. Zaradi korone pa se bo ta številka podvojila. Več kot 260 milijonov ljudi trpi zaradi lakote, množično umirajo. Dobro je, da smo hitro mobilizirali sredstva, ampak sprašujem vas, ali ste predvideli kakšna skupna prizadevanja, ki bodo potrebna za to, da bi preprečili množično umiranje jasno moramo vedeti, o čem govorimo. Ali lahko kaj poveste o politikah sankcij proti Iranu in Venezueli? Ne želim širiti politične razprave, ampak prav gotovo mora Evropska unija narediti vse za to, da bi se tudi v teh državah borili proti pandemiji in lakoti, ne glede na to, kaj drugi mednarodni akteri menijo o tem. Muito obrigado, Udo. Dou agora a palavra a eh, Hannah. Hvala lepa. Hanna Neumann za 1 minuto 30. Spoštovani kolegi, krizo COVID-19 razumemo kot zdravstveno krizo, ampak v njeni senci prihaja do humanitarne krize in s tem zdravstvena kriza postaja še hujša. Če režimi napadajo novinarje, ki poročajo o pandemiji, to ne ustavi virusa, ampak samo širi dezinformacije in nezaupanje. Če režimi izkoriščajo eh, korona krizo za to, da um, usiljujejo svojim prebivalcem karanteno, potem to samo povzroča strah in zatiranje. Vsak ukrep mora biti sorazmeren, mora biti povezan z izrednimi razmerami na področju zdravstva in ljudje morajo imeti možnost sodelovati v razpravah o tem. Če se želimo proti korona krizi boriti globalno, se moramo soočiti za humanitarno krizo in za zdravstveno krizo. Moramo uh, zaustaviti pandemijo in kršitve človekovih pravic moramo zaščititi naše zdravnike in naše zagovornike človekovih pravic. Gospod Borel, ne gre samo za milijone. Evrop, um, Evropska unija mora postati unija človekovih pravic. Pozdravljam vaše prizadevanja na tem področju. Odločno ste govorili, ampak vseeno mislim, da bi morala Evropska unija še okrepiti svoja prizadevanja. Muito obrigado. Segue-se na ordem de inscrições. Uh, Radoslav. Fala. Radislav Sikorski, na za eno minuto. Po prvé, chciałem e, podziękować. Gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik. Zahvaljujem se gospodu Vašikovskemu, ki je tako lepo govoril o um, skupnosti demokracije, ki jo je začel uh, gospod Geremek in s tem sem nadaljeval tudi sam. Upam, da bo polska vlada nehala kršiti vladovino prava in da bo spet postala zgled demokracije, tudi za ostale. Ko gre za COVID-19, pa upam, da bo ta privedel do nove hierarhije urednot. Mm, upam, da bo Evropska unija ostala združena. Vendar pa bi zaradi raztočih uh, eh, obrestnih mer lahko prih, prišlo do velikih razlikah med državami članicami. Upam, da boste razmislili tudi o teh posledicah krize. Hvala lepa. Besedo dajem Katlin van Brem za eno minuto. Chair, um, dear high, Mr. Borel, um, yes, I'm here. Mr. Borel. Um... Gospod Borel, kot ste povedali sami, Še ne vemo natančno, kakšen bo vpliv pandemije na mednarodno skupnost. Vemo pa, da bo velik. Poglejmo si primer Kitajske, kajti ta se kar sam ponuja. Pred pandemijo smo imeli velike težave v naših odnosih s Kitajsko, pomislimo na človekove pravice, na eh, trgovinske odnose, na gospodarstvo kot takšno, če naštejem le nekaj faktorjev. Med pandemijo pa so se ti problemi le še zaostrili. Kitajska je Evropi pošiljala lažne novice, niso bili dosledni v boju proti pandemiji. In preveč smo odvisni od Kitajske, smo ugotovili, recimo, kar zadeva zaščitno opremo. Trgovinska politika, gospod Borel, je najmočnejše orodje, ki ga imamo. In moramo sodelovati, ne da le govorimo o človekovih pravicah, hkrati pa imamo tesne trgovinske odnose s Kitajsko. Moramo ponovno razmisliti o tem, kakšni bodo naši odnosi s Kitajsko. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Milenu Monu za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi izpostaviti naslednje zunanje politične značilnosti krize COVID-19. Razkrita so bila pomankanja na področju zdravstvenih sistemov. Države članice se niso mogle spopasti z bojem proti virusu. Drugič, gre za pretirano zunanjo odvisnost Evropske unije. Moramo doseči določeno stopnje avtonomije. avtonomije ne moremo dopustiti, da bi bili odvisni od tretjih držav, ko gre za nabavo zaščitnega materijala. Naprimer, 80 odstotkov svetovne proizvodnje zdravil in zaščitne opreme se proizvaja v Indiji in pa na kitajskem. Jasno je tudi to, da moramo pomagati tretjim državam, tudi Afriki, v boju proti krizi. Odziv Evropske unije lahko finančno gledano močno prispeva k boju proti virusu v tretjih državah. V zadnjih dveh eh, desetletjih se je povečalo število pandemij in predvsem COVID-19 nas je presenetil. Živimo v globalnem svetu, ki je medsebojno močno povezan. Virus pa ne pozna meja, zato se moramo na možno novo pandemijo v prihodnosti odzvati na bolj usklajen in, in čikovit način. Najlepša hvala. Sedaj pa Havi Lopez za minuto. Siente, gracias, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod visoki predstavnik. Res je, da pandemija predstavlja velik eh, gospodarski in zdravstveni izziv. Prav tako pa je kriza razkrila pomankljivosti našega trenutnega mednarodnega sistema upravljanja. Multilateralne organizacije so oslabljene, globalnega vodstva ni, prav tako pa prihaja do napetosti med vele silami. Evropska unija bi se lahko tudi naučila nekaj lekcij iz te krize. In sicer Evropska unija mora reformirati multilateralne strukture, zato da bodo te bolj primerne se ozivati na zdravstvene krize, pa tudi na podnebne spremembe, na socialne uh, krize in tako naprej. Evropska unija mora najti svojo pot na samostojen način To je edina pot za obrambo njenih urednot in interesov na svetu. Prav tako moramo podpirati naše zaveznike, recimo Latinsko Ameriko, ki sedaj zelo trpi zaradi posledic pandemije. Najlepša hvala. Sedaj pa Aleksandrov Jordanov za minuto. Spoštovani gospod predsedojoči, spoštovani gospod Borel. Arant bi čestitev državljanom Hongkonga, ki se borijo za svoje svoboščine in pravice, ki jih zahtira kitajski parlament, potem ko je eh, sprejel nacionalno zakonodajo za zatiranje državljanov Hongkonga. Gre za totalitaristični režim, ki ga nekateri tudi sami dobro poznamo. Zradi tega pozivam svet komisijo in pa poslance, da se poslovimo od eh, iluzije, da bi lahko bili prijatelji z komunistično Kitajsko. Boriti se moramo za pravice državljanov državljanov Hongkonga. Režimo v Pekingu moramo jasno povedati, da lahko tudi prekinemo eh, sporazume o ulaganjih in da smo pripravljeni razmisliti tudi o sankcijah. Sankcije so edini instrument, ki ga imamo, kot recimo ob priključitvi Krima Rusiji. Uničiti je potrebno komunistične dinozaure, ki so preživeli vse do danes. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja govornica, prosim. Thank you. gospa Lexman. Če ne bomo jasno povedali, da želimo svobodo povsod, je ne moremo pričakovati povsod. Potrebno je spoštovati mednarodne sporazume. In zadnja odločitev eh, kitajskega kongresa v zvezi z Hongkongom močno uvira neodvisnost eh, načelo pravne države in pa svobodo govora. Pred dvema tednoma je več kot 200 političnih voditeljev po svetu, vključno z vami, obsodilo to potezo Kitajske. Potrebujemo jasno stališče glede situacije v Hongkongu. Potrebno je ohraniti vrednote, na katerih temelji eh, Evropska unija. Poleg tega moramo spoštovati eh, člen 21 eh, naše eh, pogodbe in biti moramo solidarni do državljanov Hongkonga. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Santoš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od podpisa kitajsko-britanske izjave v zvezi z Hongkongom, se Hongkong boji dneva, ko bo Kitajska pozobila na obljube in poteptala njihove pravice, kot se je že zgodilo v Tibetu in kot se eh, dogaja povsod po Kitajski. Kitajska vlada si je pripravila pot za Hongkong nespoštovanje načel pravne države. In pod vprašaj je postavila sistem dveh neodvisnih enot znotraj ene države. Ne moremo dopustiti popuščanja, ko gre za boj za temeljne pravice, ko gre za doslednost naših stališč. Tukaj gre za svoboščine, za človekove pravice, za neodvisnost Hongkonga. In vse to pričakuje Evropska unija, Kitajska pa bi morala ta načela spoštovati. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Vautmans za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik, dragi kolegi. Zelo jasno je. Uh, zahtevam eno državo, dva sistema in uh, zato podpiram državljane Hongkonga, ki se borijo za svoje pravice. Nasilno zatiranje protestnikov uh, je napad na neodvisnost Hongkonga. Ta parlament je enoten. Uh, v okviru zelo jasne resolucije, ki zahteva, da Kitajska umakne to varnostno zakonodajo in spoštuje načelo pravne države tudi v Hongkongu. Sicer bi morala mednarodna skupnost razmisliti o obravnavi tega premjera pred mednarodnim eh, sodiščem skoraj da 500 milijonov potrošnikov eh, kitajskih eh, dobrin je v Evropski uniji in zaradi tega imamo tudi zadosten finančni vzvod eh, za pritisk na Kitajsko. Želim si novo strategijo za Kitajsko ob upoštevanju naših vrednot in pravic, zato še enkrat pozivam Kitajsko da umakne novo sprejeto zakonodajo in da da prebivalcem Hongkonga neodvisnost, eh, ki je bila dogovorjena v okviru načela ena država, dva sistema. Vrednote pa je potrebno spoštovati povsod po svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo dobi Mara Bicoto za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči komunistična Kitajska predstavlja največjo grožnjo naši svobodi in demokraciji. Pandemija, eh, virusa, eh, napadi na neodvisnost Hongkonga in druge poteze Kitajske to zelo jasno kažejo. In nesprejemljivo je, da je Evropska unija tiho, dovolj je tega molka, dovolj je igric, dovolj je laži. Evropska unija mora zahtevati resnico glede kitajskih zločinov. Ne moremo več prikrivati teh umazanih dejanj. Smo eh, pred eh, gospodarsko vojno, pred eh, vojno civilizacij. Kitajska je napovedala vojno zahodnim civilizacijam eh, in eh, zagovarjati moramo naše eh, svobodo, našo demokracijo in sicer v okviru čezatlantskega partnerstva. Nikoli ne bomo sužni kitajskega komunističnega režima. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Kanko za minuto. Ta komisija je obljubila, da bo geopolitična komisija, vendar pa doslej še nismo dobili nobenih dokazov za to. Služba za zunanje delovanje skuša na vsak način ugoditi Kitajski. Kitajska pa je jasno